peut-être vous rappeler euh, la manière dont on va travailler aujourd'hui No, naj vas spomnim, da smo zdaj dolžni začeti. Najprej naj uh, lepo pozdravim med nami gospo von der Leyen v naši skupini in naj začnem z nekaj uh, uradnimi obvestili, potem pa bom takoj gospe predal besedo, morda za 15 minut, da bo podala svojo vodno predstavitev. Zatem bodo imeli besedo vodje nacionalnih eh, delegacij, vsakdo bo imel na voljo eno minuto, da zastavi vprašanje, vprašanje, potem bo še na voljo minuta za odgovor in če bo potrebno, potem še 30 sekund za morebitno pojasnilo. Eh, vsi vodje nacionalnih eh, delegacij eh, so tukaj, potem bomo imeli na vrsti še priložnost za poslanke in poslance in kot vidite, je tukaj pred nami zelo intenziven program gospa kandidatka za predsednico, dobrodošli sem eh, k nam v naši borbeni skupini. Tu gre v bistvu za eh, skupino, ki noče izgubiti ideje o Evropi. Mi verjamemo, da je Evropa polna rešitev, ne samo problemov in da je to tisto, če se morajo lotiti evropske institucije. Torej, mi smo močno angažirani in upamo, da boste tudi vi svoje strani in da bo Evropska komisija tudi prispevala svoje. Mi Naš novo spremenjeni naziv že povečemo smo naklonjeni obnovi Evrope. In mi mislimo, da je edina pot, da to dosežemo, odvisno od tega, koliko bomo znali sodelovati, stopiti skupaj. In zato hočemo svoje osnovne zamisli povedati že takoj na začetku. Eh, Naši voljivci se še nikoli niso tako močno mobilizirali pri glasovanju kot ravno tokrat. In mislim, da je treba takoj sedaj izkoristiti ta novi elan, ta zagon naših voljivcev in eh, začeti s to načrtovano konferenco o prihodnosti Evrope, ki bo spregovorila o novi demokratizaciji, ne samo o volilnem procesu, temveč o demokratizaciji celotne Evropske unije in moramo imeti eh, v bistvu vodilno vlogo ravno v Evropskem eh, parlamentu ob sodelovanju sveta in komisije seveda in ob tesem sodelovanju s civilno družbo in z evropskimi državljani. Eh, Evropa se je ustanovila nekoč na močnih temeljih svojih skupnih vrednot. In to je naš temeljni kamen, na katerem smo gradili demokracijo. Uh, Evropa pa se sedaj ne more odpovedati svojim temeljnim načelom, torej vladavine prava, pravičnosti, enakopravnosti eh, vseh moških in žensk, pravice vseh, da si sami izberejo svojo spolno identiteto da zagotovimo spoštovanje vseh, spoštovanje evropskega prava, da bo imel vsakdo od evropskih državljanov posod enake pravice. In mislim, da je treba še enkrat povdariti, da moramo to vladavino prava enakomerno spoštovati v vseh državah članicah. Pri tem moramo poskrbeti tudi za trajnostni razvoj in tu je ravno potrebno, da se angažiramo še bolj vprašanjih eh, varovanja okolja v zvezi s podnebnimi spremembami, kar vse skupaj vpliva na kakovost naših življenj. Jutraš, jutrišnja Evropa mora biti socialna Evropa, ki bo konkurenčna in se bo trajnostno razvijala in bo dosegala rezultate, ki bodo pravični in jih si bomo vsi delili med seboj cilj Evropske unije bi moral biti 55 odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030. To so cilji, ki smo si jih že zastavili, ampak ob tem imamo tudi druge pomembne cilje, recimo digitalizacijo in potem večjo povezljivost med Evropsko eh, med državami članicami Evropske unije. Pri tem ne gre zanemariti tudi umetno inteligenco in vključiti v to vsa podjetja, ki so zainteresirana za večji napredek na tem področju, tako da jim ne bo treba v marsikaterem primeru zapuščati evropskega ozemlja, zato da bi poslovali mednarodno. Tu ne gre samo za sodelovanje v ožjem smislu, gre tudi za sodelovanje na področju obrambe Evropske unije. Moramo prav tako poskrbeti za večjo enakost med vzhodom, zahodom, severom in jugom. Moramo imeti jasno zarisane smernice našega angažiranja v tej smeri. Načeloma lahko govorimo o tem, da mora predstaviti predsednik ali predsednica komisije podati poglavitne usmeritve in smernice. In eh, imeli smo različne kandidate, različne uh, predloge, ki so jih nekateri izpodbijali, ampak naš namen je eh, poskrbeti za to, da bomo dali podporo pravemu kandidatu ali kandidatki, uh, tako da smo že doslej poskušali zavrniti v čim krajšem roku predloge, ki se nam niso zdeli ustrezni. Upam, da je vsem jasno, da želimo s takim pristopom podpreti delo pri uh, uh, da bomo lahko še nadalje sodelovali v tem procesu, da bomo lahko podprli prave kandidate in kandidatke, še zlasti, da bomo lahko sledili svojim zastavljenim ciljem pri digitalizaciji in boju proti klimatskim spremembam. Seveda pričakujem, da boste tudi kolegice in kolegi dodali kaj k mojemu uvodnemu izvanju lahko pa ste prepričani, da če boste podprli doseganje teh ciljev, bomo stali ob strani. Hvala lepa, ker ste me sprejeli. To je res veliko veselje za me in uh, Eh, res sem vesela, da ste mi dali možnost, da vam prisluhnem, da bom imela vtis o tem, kaj potrebujete, kaj si želite, kaj želite doseči v času svojega sklica. In prav tako vam bom imela možnost povedati, kdo sem. No, naj najprej povem nekaj osnovnega. Rojena sem tukaj, v Bruslu. 13 prvih let svojega življenja sem živela v Tervirnu, eh, hodila sem v Evropsko šolo in tam sem nekako že od samega začetka zadihala ta evropski duh. In eh, bila sem skupaj v šoli s francozi, italijani, nizozemci in tudi nemci v tistem času. Sedaj seveda je veliko več narodov prisotnih v evropski šoli. Ampak takrat, kot rečeno, je bil to moj prvi vtis o Evropi. Ko sem imela torej, 13 let, smo se preselili v Nemčijo, tam sem zaključila šolanje in se upisala na univerzo, kjer sem študirala ekonomijo, ki me ni ravno veselila, in potem sem šla na medicino in sedaj sem zdravnica. In delala sem v bolnišnici na področju raziskav, kar pomeni, da imam veliko izkušenj v zdravstvenih temah in sedaj bom preskočila na politiko in jasno je, da bom v tem smislu odgovorila na vsa vprašanja, ki mi jih boste danes zastavili. Naj, najprej povem nekaj o tem idealu, ki ga močno podpiram – to je moje osebno prepričanje, da je to res odličen zamisel, konferenca o prihodnosti Evrope. To je res čudovita zamisel, ker ravno te volitve so pokazale, da si ljudje želijo močne, združene Evrope, ki bo odprta in konkurenčna. Vendar vemo, da je veliko tudi skeptikov in najboljši način, da to premagamo, je, da stopimo med, stopimo med ljudi in se z njimi pogovarjamo, da vzpostavimo dialog in res potrebujemo proces, znotraj katerega se bomo vsi skupaj lotili tega, imeti razprave v različnih regijah, na podeželju, vse posod, pogovarjamo se z ljudmi o tem, kakšna naj bo prihodnost Evrope, prisluhnimo ljudem, tako da bomo lahko na novo predstavili naše temeljne zamisli in se potem lotili naloge, kako se lotiti vsega tega. Lahko imamo cel širok nabor idej, vendar je treba iz tega izluščiti konkretne naloge, ugotoviti, kako se lotiti vsega tega kaj je treba storiti na evropski ravni, oblikovati ustrezne pobude in temu predano slediti. Sama se bom z velikim veseljem lotila tega in eh, tudi k temu prispevala po svojih močeh. Evropska unija temelji na načeljih. Ena od podlag Ja, Eine der schönsten. En najlepših, najmočnejših podlag naše Evropske unije je spoštovanje za moč vladavine prava. In to izhaja iz naše zgodovine, kajti naša Evropska unija je rojena kot odgovor na uničenje, smrt, opustošenje in uh, na spoštovanje temeljnih vrednot. Uh, prihajam iz tiste države, za katero vem, kaj je povzročila v generaciji mojih staršev in starih staršev. In ta uh, Globoka volja imeti mir v Evropski uniji je sabo prinesla tudi to podlago, ki je zato potrebna namreč, da imamo neodvisno in jasno pravo, ki ščiti vsakogar in pred katerim je vsak enakopraven. In zato je tako pomembno, da to tudi ubranimo. Potem pa je tukaj pomemben še drugi element, namreč, da pri vseh razpravah ki jih imamo, imamo tudi ustanove, ki upravičeno ne dopustijo, da bi politiki odločali o pravu, temveč da imamo inštitucije, ki odločajo o pravu. In zato je tukaj Evropsko sodišče, ki ga vsi spoštujemo, ki izreka jasne sodbe in ki jih je treba tudi spoštovati. Potem pa je še nekaj, kar bi dodala. Spoštovanje pravne države v naših državah članicah je treba še ukrepiti. Treba je razviti mehanizem, tako da bomo imeli pregleden proces za ocenjevanje izvajanja vladavin prav, vladavine prava v naših državah članicah. Iz dveh razlogov. Nihče od nas ni popoln in vedenje in preglednost glede tega, torej poznavanje načel vladavina prava, njenih stebrov, preglednost glede stanja vladavine prava je. Uh, relativno izraženo v primerjavi z drugim. Zato bi sprožila proces, v katerem bi v vseh državah članicah opazovali izvajanje vladavine prava, tako da bo to eh, narejeno na pregleden način in da bo vladavina prava razširjena, kajti menim, da je to krona naših vrednot. In uh, samo um, vredno, edino, kar je vredno, je, da to tako spoštujemo. In vendar je ključnega pomena tudi konkurenčnost. Imamo unijo, eh, ki je zelo konkurenčna že sedaj, vendar vemo, da je treba kar naprej to spodbujati in eh, imamo tudi svojo enotno valuto, evro. In pomembno je, da da tudi zaradi tega vzdržujemo konkurenčnost in tudi konkurenčnost naše enotne valute in našega gospodarstva. In če pogledamo naprej, kakšne naloge nas čakajo, vidim, da moramo močno poudariti eh, tudi tematiko podnebnih sprememb. Tukaj v tej sobi vsi vemo, da se nam čas izteka, in da moramo hitro ukrepati. Treba je gledati vnaprej, res je, da smo se nekoliko že premaknili z mrtve točke, ampak biti moramo še bolj ambiciozni in če hočemo biti podnebno neutralni do leta 2050, potem ne rečem takole, sama si želim in hočem, da dosežemo, da bomo kot Evropska unija prva celina, ki bo prednjačila pred tem, In zato moramo najprej uresničiti vse cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2030. Z veseljem bom spregovorila o podrobnostih, če boste o tem želeli slišati več. In potem naj povem še par besed o trgovanju z emisijami, potem o pomembnosti pomorskega sektorja. Vse to si moramo natančno pogledati in ugotoviti, kako spremljati nujno potrebne spremembe naših industrij v smislu prilagoditev podnebnim spremembam, v smislu varstva okolja in hkrati, kako poskrbeti za ljudi. Vemo, da so naše izhodišče točke po državah članicah zelo različne. Začenjamo iz različnih zasnov in zato bomo morali trdo delati na tem, da pravilno usmerimo naložbe v ustrezne sektorje. In pošteno rečeno, je to hkrati tudi velika priložnost. Velika priložnost za gospodarski razvoj, ravno v smislu zagotavljanja podnebne neutralnosti. Če se bomo lotili zelenega financiranja zelenih obvezni, če bomo veliko investirali v raziskave, v tehnologije, ki so za to potrebne in če bomo prednjačili pri tem, če bomo uspeli preoblikovati našo Evropsko investicijsko banko, ki je res zelo pomembna za našo uspešnost, če jo bomo spremenili v Evropsko podnebno zeleno banko, Če bomo postali zgled za vse po tem svetu, ki se želijo lotiti tega problema, in eh, da bodo drugi lahko pogledali nas kot zgled in rekli, no, tega se da lotiti tudi takole. Torej je možno poskrbeti za določene zadeve. Zavedajmo se, da se čas izteka in zato bodimo ustrezno ambiciozni. Druga pomembna tema razen podnebja in konkurenčnosti, je digitalizacija. Tu pa moramo zagotovo dohiteti tiste, ki so pred nami. Popolnoma jasno je, da je bistvenega pomena, da če sem že govorila o konkurenčnosti, je digitalizacija neobhodni predpogoj. To je celotni koncept, ki ga moramo na novo zastaviti. Veliko bo treba še storiti, seveda. Vendar k temu lahko veliko prispevamo. Imamo strokovnjake, lahko prispevamo k boljšemu izobraževanju, usposabljanju. Imamo tudi veliko zgledov med samimi državami članicami, naprimer Estonija ki nam lahko kar nekaj povejo o tem, kako so se premaknili naprej, ob kakšnih ovirah so uspeli napredovati. In potem še ena stvar, poleg eh, gospodarstva, eh, kvalificiranih ljudi, treba je pogledati tudi delovne pogoje, kaj pa je s tistimi, ki delajo v oblaku, kaj je s tako imenovanimi klik delavci. In eh, lahko rečem, da sem se o tem nedavno pogovarjala ravno z ministrom obrambe, ker sem bila tudi sama ministrica obrambe, o tem, kar veliko vem in vem, kako se zadeve lahko med seboj dopolnjujejo. Zavedati se moramo namreč, moramo zagotoviti krepko kibernetsko varnost in zato potrebujemo Združeno Evropo s celo mrežo strokovnjakov, ki se stalno dodatno usposabljajo, ki se usposabljajo skupaj, da se bodo znali hkrati skupaj odzvati na vse te grožnje. In to je res velika težava, s katero se bomo morali soočiti. No in potem tu še ena zadeva, zadnja, ki ste jo omenili, kot ministrica obrambe, sem bila seveda pogosto na obisku pri naših sosedih, tudi na Bližnjem in Srednjem vzhodu, eh, v Afriki, vse posod, kjer je bilo potrebno in naj vam povem, kakšen je bil moj prvi vtis. Mi nikoli ne bomo pozabili, na kateri strani mize sedimo, kadar se sestajamo kolektivna varnost je seveda tudi temelj naše čez oceanske povezanosti, ampak moramo biti še močnejši kot Evropska unija. Kot Evropska unija potrebujemo enotno orodje, potrebujemo celo škatlo orodja, ki se ga morajo zavedati tudi naši sosedje, da bomo lahko ključen dejavnik, da jim bomo lahko tudi pristopili na pomoč, kadar bo to potrebno za izboljšanje stabilizacije vse skupaj. Evropska obramna unija je pravzaprav obstaja že od nekdaj, vendar je bila nekoliko prikrita. Sedaj lahko govorimo o tem tudi odprto. Evropska unija je enotna tudi v smislu obrane, kadar obra, obrambe. Kadar bo nastopila potreba, da se moramo odzvati na kak poziv, moramo imeti ustrezne strukture. Takrat ne potrebujete samo politične volje, potrebujete instrumente, konkretno orodje, potrebujete obstoječe strukture. In eh, Evropa je prva v raznih drugih dejavnikih, ki poskrbijo za varnost, to je tudi eh, diplomacija, svojo vlogo ima tudi gospodarstvo in varnost, ampak Evropska unija ima enkratne sposobnosti in zmogljivosti, ki jih ne boste našli drugod. In res je, da nas pozivajo, da nas prosijo za pomoč in mislim, da je skrajni čas, da prevzamemo tudi večjo odgovornost na tem področju. Upam, da ste pripravljeni sodelovati z mano tudi v tem. Hvala. Thank you for this, uh... Najlepša hvala, Uršola, za ta uvod in predstavitev. Mislim, da sedaj zdaj imamo neko podlago in tudi prvo zamisel o tem, eh, kakšne so tvoji načrti tudi, kakšne so zaveze do naših pričakovanj. Zdaj pa predlagam, da začnemo kar z vprašanji in odgovori. Začeli bomo s Stefanom Sežurnejem. Najprej bomo slišali pred vprašanja vseh vodij nacionalnih delegacij in začeli bomo s Stefanom. Beaucoup, madame la ministre. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa ministrica, za vaš eh, pregledni nastop v tej skupini. Morda nekoliko več eh, podrobnih vprašanj, eh, da boste lahko pojasnili podrobneje vaše predloge, eh, govorili ste tudi o tem, da je treba eh, zagotoviti, da izpolnimo pričakovanja naših voljivcev, ki so se v letošnjih volitvah odzvali veliko eh, številče kot v prejšnjih volitvah. In mislim, da je zaradi tega ravno potrebno, da institucije Evropske unije skupaj s komisijo čim prej oblikujejo konkretne predloge, ki bodo pokazali našim sodržavljanom, da si delimo njihovo zaskrbljenost in da podpiramo njihovo pobudo. Vam pa tudi čestitam, uh, k vašemu predlogu o razogličenju do leta 2050 in eh, tudi o zeleni podnebju prijazni banki, da to je odlična zamisel, ker eh, te dejavnosti potrebujo tudi eh, finančno podporo, kredite in podobno. In treba je združiti ta podnebna prizadevanja s socialnimi vidiki eh, in kot smo se v zvezi s tem pogovarjali tudi z drugimi, eh, veliko eh, poklicev, veliko strokovnjakov nam še manjka, da bi zadostili potrebami in o tem bo treba tudi tehno razmisliti. Potem še ena zadeva, temeljna vprašanja, demokracije. Kot sem že rekel, potrebujemo več preglednosti in zdaj ne vem, ali vi podpirate transnacionalne eh, rešitve. Torej, strinjamo se, da je konferenca za Evropo eh, potrebna, vendar ali to lahko dejansko spremeni. Eh, kulturo, naš način obnašanja, prakso. Žal imamo iz nedavnih konferenc tudi nekaj slabih primerov, ko smo samo poslušali razmišljanja in ni bilo konkretnih sprememb, niti rezultatov. In zato me zanima, ali boste dejansko podprli to preglednost, to transparentnost. Uh, da, hvala, bom poskušala odgovoriti francosko. No, dobro ste našteli teme, v kateri se v glavnem strinjamo. Lahko govorim eh, tudi o trgovinskem sporazumu, ki je tudi pomemben instrument. S tem lahko izvažamo svoje standarde in podarimo naše vrednote. Seveda pri tem obstaja ekonomski vidik in interes, ki je v prvem planu, ampak to ima tudi svoje spremne učinke in tudi zahteve, ki zadevajo okolje. Veliko je ljudi, ki si prizadevajo za to, da bi z nami sklenili trgovinske sporazume, ampak eh, mi lahko tudi s tem spreminjamo zadeve, mi se lahko pozitivno uh, odzovemo, vendar postavimo določene pogoje, ki jih je treba spoštovati. Pacta sunt servanda je star latinski pregovor, ki govori ravno o tem, da je treba določeno pogodbo spoštovati, če ne pa ni veljavna in se lahko iz nje umaknete. To torej pomeni, da moramo jasno oblikovati zadeve. <laughs> <laughs> Transnationalists. Vodilni kandidati in uh, transnacionalne liste, o tem bom razlagala v angleščini. Seveda vem, da smo imeli malce težaven začetek, glede tega se uh, strinjam, se zavedam tega, ne morem ozdraviti preteklosti, to je pač dejstvo. Prepričana pa sem, da če tudi so stvari bile, kakršne so, to odpira vrata za zrel proces in ta je v vaših rokah in v rokah sveta. In vse bom eh, naredila, kar je v moji moči, da bi to okrepila, tako da bi razvili proces, ki bo bolj zrel in ki ga boste podpirali uh, tako parlament uh, kot tudi uh, svet. Dobila sem signale iz sveta, da sedaj tam obstaja pripravljenost in volja, da se stopi v dialog kako iz tega potegniti čim več. Torej, prisluhnila bom, zamislim, storila vse, kar lahko, da bi jih podprla, to sem pripravljena storiti. Veliko zamisli je, ki so dobre in mislim, da moramo naslednjič dovolj hitro delovati, sedaj imamo dovolj časa, da naredimo, doma, opravimo domačo nalogo, da razvijamo model, ki ga bosta sprejela Evropski parlament in svet, ki bo zrev, ki bo logičen in ki bo služil evropskemu namenu. You, Catherine. Hvala, Catherine. Uh, and... Hvala iz Libdem. Hvala lepa. Dobrodošli v naši prični skupini. Kot vodja največje delegacije liberalnih demokratov iz Združenega kraljestva, kadarkoli, bi želela povedati, da smo vedno priznavali prednosti našega članstva in tukaj smo samo zato, ker smo se zozemali za to, da bi ustavili brexit. Zadnja tri leta. Eh, nas je vedno znova sramotila naša vlada, ki je bila tako zelo nesposobna v pogajanjih. Rada bi se vam zahvalila za priporočila oziroma poročila o vaši podpori za morebitno podaljšanje rokov eh, in prosila bi vas tudi za strpnost, potrpežljivost in čas, zato da bi tudi mi lahko razrešili notranje težave, s katerimi se spoprijemamo. Glavno bistvo mojega vprašanja pa je to, kot predsednica komisije boste odgovorni za to, da uravnavate različne oddelke, različne resorje v komisiji. Rada bi slišala, kakšne bodo vaše prioritete. Omenili ste podnebne spremembe, kako pomembno to je. Potem izguba biotske raznovrstnosti, zaščita mori, potem imamo tukaj uh, varnost Evropske unije, potem tudi eh, vzdržna uh, gospodarska dejavnost, pa še človekove pravice in enakopravnost. Kako boste vse to uravnotežili za to, da bo glas z ulic, zaradi katerega smo bili izvoljeni, odražen pri vaših prioritetah, ko boste ustanavljali komisijo? Hvala, Catherine. Prvo kot odgovor na Brexit. Vsi vemo, da si želimo, da bi ostali, ampak poznamo pa tudi dejstva. Mislim, da je zelo pomembno, da se način reševanja te zagate zgodi tako, da bomo poskrbeli za ustrezen ton in odnos, s katerim se bo Brexit zgodil, če se bo zgodil. Brexit ne pomeni konec nečesa, Brexit pomeni začetek novih prihodnih odnosov. In izjemno pomembno je, da zagotovimo dobro sodelovanje in dobre odnose. Še vedno upam, da boste ostali v Evropski uniji in s tem se navezujem na naslednjo točko. V našem lastnem interesu je, da bi vi razrešili svoje težave. Imamo dogovor, ki še ni bil podpisan z obeh strani, imamo tudi varovalo. Mislim, da je ta dogovor dober, vendar pa je odgovornost in hvale vredna naloga na vas, da to eh, razrešite. To je moje mnenje glede Brexita. Sedaj pa druga stvar. Edino dvoje, e, e, le dvoje smo se dogovorili zdaj v kolegiju komisarjev. Kot prvo, da bo Franz Timmermans prvi podpredsednik in da bo tudi Margareta Vestager imela od, močno vlogo, odpravila je odlično delo doslej, odlično izvrstno in mislim, da jo je vredno podpreti z še več mišicami, če smemo uporabiti ta izraz. In to je edino, o čemer smo se doslej dogovorili. Kot prvo, potrebujem, eh, torej potrebujemo volitve v parlament oziroma, da je to potrdito v parlamentu, potem pa bom zastavila to na komisiji. Želim pa si takšne komisije, ki bo sestavljena iz 50 odstotkov žensk in 50 odstotkov moških. Tako da bom prosila predsednike držav in vlad, da predstavijo dva kandidata oziroma nominirajo dva kandidata, moškega in žensko. Torej, to je to, o čemer smo se doslej dogovorili. Thank you, Katrin. Hvala lepa. Katrin, izvolite. Hvala, gospa von der Leyen. Bom govoril špansko, če ne zamerite. En los, en los últimos años, el, el espacio jurídico... V zadnjih letih je pravni prostor v Evropski uniji bil pod vplivom številnih težav. Naprimer, imeli smo težave z uh, evropskim nalogom za prijetje, pa tudi eh, nalog, odredbami za izročitev. Nekatere države to nepravilno uporabljajo in to je eh, imelo negativne posledice na mladoletne osebe. Imamo države, ki so kršile svoje zaveze. Naprimer, prišlo je do obsodbe posameznika pod temi določbami, na kateri na podlagi katerih pa se potem ni ukrepalo. Mislim, da mora pravno sodelovanje temeljiti na medsebojnem sodelovanju in tukaj moramo poskrbeti, da bomo imeli zelo močne temelje in da bomo imeli tudi jamstva ustreznega eh, procesa in pravičnega sojenja. Španci želijo zaupati Evropi, zato bi vas prosil, da nam date svoje zagotovilo, da boste poskrbeli za reformo evropskega naloga za prijetje, da bo delovala ustrezno po vseh evropskih unijih vseh državah članicah. Vem, da tudi zeleni zelo pritiskajo na vas, tako da bi morda znova razmislili o dogovoru z Merkosurjem, ki se nam zdi dober. O njem se je uh, pogajala gospa Cecilija Marstrom z več varovalkami, tako da veste, da naša politična skupina si prizadeva za mednarodno trgovino in da podpiramo ta dogovor. Ali la, nam lahko obljubite, da bo ta trgovinski sporozum dejansko izvajan in ratificiran, kot mora biti, ne pa, da bi tukaj prišlo do zastojo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Kar zadeva pravno državo, mislim, da to, kar ste pravkar orisali, kaže, kako pomembno je to, kar sem predstavila uvodoma. Torej, da imamo zelo široko poročanje in spremljanje in da s tem eh, zagotovimo preglednost glede pra, uh, postopkov in primakljajo na področju pravne države v naših različnih državah članica. To pa daje pravni državi tudi veliko večjo težo, če bodo te teme redno obravnavane in če ne bomo vedno znova priča, Eh, spopadom, ki ne vodijo k eh, rešitvam, temveč k večji negotovosti in postavljanju vprašanj. Tako da se mi resnično zdi pomembno, da tukaj razširimo proces in s tem odpravimo pomankljaje, ki eh, jih opisujete. Tukaj je seveda v celoti zaupam našemu sodstvu, da bo potem sprejelo ta pravšnje ukrepe. Merkosur. Kar zadeva prostotrgovinske dogovore, sem nekaj uvodnih besed že povedala. Merkosur pa kaže, da nam uspe tiste države, ki so se zavezale pariškemu dogovoru o podnetju, pripeljati tudi v trgovinske dogovore, seveda se morajo tega držati. Seveda, kot smo rekli, pogodba je nekaj živega in vedno se je treba tudi držati. O tem ni vprašanja, vendar pa to kaže tudi, da nam na ta način uspe zbrati tudi druge za neko skupno idejo s pomočjo trgovinskih eh, sporazumov, da se tako potem zavežajo k določenim načelom. Zato je torej Mercosur dogovor, ki seveda gre skozi vse postopke v institucijah, ampak menim, da pomeni to velik korak naprej, še zlasti v tistih regijah, kjer imajo težave na področju klimatske neutralnosti in na ta način lahko tudi od njih zahtevamo določeno mero odgovornosti. Hvala, Dita. Hvala lepa, gospa ministrica, kandidatka za predsednico komisije. Nedavno smo v Evropi bili priča razkoraku med vzhodom in zahodom pri več temah. Imeli smo dvojno kakovost izdelkov, eh, napotovanje eh, eh, delavcev, energetike in tako naprej. In občutek imam, da nekateri prejšnji zakonodajni postopki niso upoštevali razlik med državami članicami. Mislim, da je nastopil čas, da te razlike premostimo, potrebujemo pa ustanove in Evropsko komisijo, ki bo znala videti probleme z vseh plati, tako da ne bo več prihajalo do razlikovanja med novo in staro Evropo, temveč bomo razumeli, da imamo zgolj eno Evropo. Moje vprašanje za vas je torej naslednje. Kako boste poskrbeli, da bodo zakonodajni predlogi komisije dejansko upoštevali interese državljanov vseh držav članic? In kako bi vi zagotovili, da se vsa mnenja obravnava in upošteva enakovredno? Drugo vprašanje zadeva enotni trg. Omenili ste že to temo, ampak želela bi slišati od vas, da se strinjate, da je eden naših ključnih ciljev to, da zaključimo notranji trg Evropske unije. Ali se boste zavezali, da boste tukaj gonilna sila pri dokončevanju notranjega trga. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Ja, strinjam se z vami, da obstaja uh, razlikovanje med vzhodom in zahodom, kot tudi med uh, severom in jugom in razlogov za to je več, ni to le eden. Ampak eden od mojih ciljev je, da te razlikovanje razlike premagamo in da poskrbimo za večjo enotnost. Kaj ti veliko smo, sem delovala na različnih področjih, zato vem, kako zelo potrebujemo enotno Evropo, ki je govorila z enim glasom in ki bo dejansko izpolnjevala svoje obljube. V ta namen je najbolj bistvena prav enotnost. In mislim, da moji prejšnji dok, uh, eh, rezultati dokazujejo, da sem se vedno zavedala, uh, naših eh, prijateljev vzhodno od Nemčije, kjer sem živela. Kot ministrica za delo sem bila odgovorna za to področje takrat, ko je Poljska eh, dostopala do trga dela v Nemčiji, kot ministrica za obrambo pa sem se zelo zavedala tudi posebne situacije in solidarnosti, ki je potrebna. Verjamem v subsidijarnost, to je zelo pomembno, vendar pa vsega, to ni v nasprotju s solidarnostjo med državami članicami, ki vodi do enotnosti in do močnega pristopa pri temah, ki jih moramo razrešiti skupaj. Samo še podrobnost. Zavedam se, da če želimo doseči te ambiciozne podnebne cilje, da imamo tukaj različna izhodišča imamo tudi komisijo za premog v Nemčiji, tako da vem, koliko je treba uložiti v preobrazbo in v prehod. Torej, uporabiti moramo sklad za energetski prehod ali pa sklad za globalizacijo. Če želimo doseči te ambiciozne uh, cilje, moramo samo na to pot peljati vse države članice in tudi gospodarstvo notranji trg je nekaj samoumevnega, absolutno ga moramo dokončati, kajti je v našem interesu, da smo močnejši na področju globalne konkurence in zelo pomembna je bančna unija, unija kapitalskih trgov. Če želimo to zaključiti, moramo stopiti korak dlje in jaz bom vsekakor pri tem vaša velika zagovornica. Hvala, Nikola. Hvala lepa, gospa von der Leyen. Lepo je, ko pravite, da je konferenca o prihodnosti Evropske unije torej konferenca o reformi demokracije v Evropski uniji je nekaj, kar vam je zelo pri srcu. Vendar pa še pogrešam odgovore, konkretne odgovore. Seveda moramo vključiti v to civilno družbo, ampak moramo imeti pa tudi jasne predstave o tem proces glede eh, tega, kako naj bi našel eh, svet eh, kandidata za predsednika, svet da ste že omenili, mislim, da so številni državljani bili ob tem procesu razočarani, želeli so si bolj preglednega in demokratičnega postopka. Zato je moje vprašanje, kakšne so vaše konkretne obljube, kako se boste zauzemali znotraj te konference, boste podprli transnacionalne liste z sistemom vodilnih kandidatov, Kaj, kakšne so vaše pobude za pravico do inicijative Evropskega parlamenta in to, kar je bilo že predvideno v Lizbonski pogodbi, je tudi manjša Evropska komisija, ali imamo tudi pri tem vašo podporo. Dobro je, da se zazemate za vprašanje uh, pravne države, zato se zazema tudi nemška FDP, poleg inovacij in uh, globalizacije, vendar pa ste doslej bili glede tega predvsej nekonkretni. Seveda potrebujemo uh, postopek, ki bo uh, deloval preventivno v vseh državah članicah, ampak kaj pa, ko se ogotovijo uh, ne, um, negativni um, vidiki, kaj pa bo potem s sankcijami. Tukaj si dejansko želimo pravne razvojne države in če želimo biti pred, eh, v prvi vrsti na področju nove inovacije, eh, inovacij in tehnologije, kako bomo to poskrbeli. Konferenca za prihodnost Evrope mora vsekakor, če želi biti uspešna, poskrbeti za to, da bomo prisluhnili drug drugemu. Če bomo vsi rekli samo, Eh, tako, tako, tako bo, kaj, se, uh, kaj vi menite, s tem bomo proces uničili. Uh, torej, najprej moramo drug drugemu odprto prisluhniti. To pa ne izključuje, da bi mi interno tudi v notranjih institucijah opravili svoje naloge. In drugi del, ki ste ga ustrezno in upravičeno omenili, torej proces vodilnega kandidata in vprašanje, kako se bomo lotili nadnacionalnih list, tako da skratka. Mislim, da je to v prvi vrsti eh, odgovornost parlamenta in sveta, ki morata najprej v prvi vrsti najti skupno rešitev. Torej, tukaj moramo imeti jasen predlog uh, glede tega, kako postopati naprej. In zato mislim, da je pravzaprav razprava v Evropskem parlamentu na to temo že precej zrela. Spoštovanje parlamenta in delovanje oziroma sodelovanje s parlamentom pa pomeni zame tudi to, da se čutim dolžna, da spoštujem institu medinstitucionalni sporazum iz leta 2010 za sodelovanje med Evropskim parlamentom in komisijo. To, naprimer, vključuje tudi več moje prisotnosti. Zdi se mi, da če. Um, nek odbor večinsko prosi, da se na nek, eh, neke razprave na neko pomembno temo eh, udeleži tudi komisar ali pa kdo drug, potem se mi zdi, da je seveda samo umevno, da komisija za to poskrbi. To poznate seveda tudi iz nacionalnih parlamentov. Če pa obstaja. Če bi potem parlament predložil neko poročilo o, o temi na lasno pobudo, ki a, je sprejeto za veliko večino celotnega parlamenta, torej je za njim dolg proces, potem to ne sme pristati samo pri službah Evropske unije, a, ki ga potem obravnavajo, temveč mora to biti predloženo tudi kolegiju komisarjev v politično razpravo in tudi v e, neko jasno Eh, oblikovanje stališča, ki potem privede v nek zakonodajni proces, ampak vse skupaj v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Torej, te temeljne predstave so mi pomembne. Sem že predolga, se oprečujem. Prav pa nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, kajti sicer bomo predolgi, sem razumela. <laughs> Uh, Malik. Malik. Nizozemska. V imenu delegacije VVD bi tudi jaz omenil vprašanje preglednosti. Ne gre zgolj za konferenco o prihodnosti Evrope in za sistem naših vodilnih kandidatov, tam več gre tudi za zakonodajni proces. Zelo težko je tudi nacionalnim parlamentom več vplivati na odločanje v Evropski uniji in tudi pojasniti našim državljanom, kaj se dogaja. Kar se mene tiče, naša politična skupina Renew Europe obstaja zato, ker želimo pred, eh, postaviti most med Evropsko unijo in našimi državljani. To je meni najpomembnejša naloga, ki jo želimo tukaj upraviti skupaj. In ko vidimo ogromno da, jih, da je ogromno dokumentov omejenih, da ne moremo naprimer, razložiti stvari delegatom oziroma državljanom. Potem, naprimer, gospa Aureli, varuhina človekovih pravic, je napisala veliko kritičnih poročil. Potem imamo še sodišče, ki tudi veliko kritičnih sod podala. Torej, mislim, da moramo zaradi tega doseči večjo preglednost. Moje vprašanje vam pa je, kakšna je vaša odgovornost, ali to priznavate in kakšen bo vaš konkretni odgovor. 19 v celoti priznavam to nalogo, gre za situacijo in vsi vemo, da nas frustrira, frustrira naše državljane in zaradi tega je slika o dosežkih Evropske unije zamegljena. Torej, če bomo združili moči, in se skupaj borili proti birokraciji, proti tej megli, ki nekako lebdi nad informacijami. In če bomo dovolj disciplinirani in pregledni vsi skupaj in bomo govorili jezik, ki ga ljudje razumajo, da jim bomo lahko pojasnili, kaj počnemo. Pot Mislim, da ljudje razumejo, kaj počneš, samo če uh, jim to lahko pojasniš um, na zelo preprost način. Bolj, ko se zapletaš, manj si razumev problem. Torej, poziv moj je, da združimo sile, kajti če želimo ta, to stanje zboljšati, mora uh, tukaj pravzaprav k temu prispevati večina. Vendar pa državljani so dejansko k temu pozvali in naša naloga je, da naredimo korak naprej. Dragoš, predstavnik Romunije. Um. Madam President, uh, President Designate, um, you find yourself in a formula. Draga gospa kandidatka, Sami ste rekli, da začetek ni bil najlažji. Zakaj ste prejeli kritike? Zato, ker pravzaprav v tem novem formatu nimamo nobenih predstavnikov vzhodnih držav. Kolega je že govoril o tem, o razkolu med jugom, severom, vzhodom in zahodom. Ampak sam se sedaj ne bi rad oprl samo na politične slogane. Zanima me, kakšni bodo konkretni ukrepi. Kako boste podprli širjenje evrskega območja za tiste države članice, ki si želijo v to območje? Kakšni bodo vaši konkretni ukrepi? Kako boste nadaljevali s širitvijo in krepitvijo šengenskega območja? Kako boste zagotovili enotno izvajanje in zaščito demokracije in vladavine prava? Hvala. Uh, Imamo jasen sklop pravil, ki jih je treba izpolnjevati. Imamo pogoje, ki jim je treba zadostiti. Sama se zauzemam za to, da bi razširili šengensko območje in evrsko območje. Seveda, če si države tega želijo in če so te države pokazale, da izpolnjujejo zahtevane pogoje gre za red, ki temelji na pravilih. Seveda je nujno, da imamo nabor pravil, ki se ga držita obe strani. Ob tej priložnosti bi rada omenila še nekaj. Če pogledamo osrednjo Evropo in Zahodni Balkan, bi rada povedala, da mislim, da morajo biti vrata odprta. V preteklosti smo preveč oklevali. Tukaj imamo tudi druge sile, Kitajska, Rusija, Turčija, Saudska Arabija, pridobivajo na moči na tem območju. Zato moramo biti spoštljivi in hkrati pozorni. To je naloga, s katero se moramo ukvarjati v prihodnih letih. Hvala. Gospod Kristjan, Romunija. Uh, Najlepša hvala. Bom še malo ustrajal pri omeni vladavine prava. Rekli ste, da podpirate to, da bi se v vseh državah članicah zauzemali za vladavino prava. To je dobro. Rad pa bi vas omenil na mehanizem sodelovanja in verifikacijo, ki velja za Romunijo in Bolgarijo mislim, da bi to morali upoštevati tudi v okviru prihodnje komisije. Nujno je, da imamo takšen mehanizem za vse države, mi bi namreč radi več podrobnosti glede tega mehanizma. Potem pa je tu še moralna odgovornost. Komisija mora slediti resolucijam in stališčem Evropskega parlamenta. Ta parlament je izglasoval različne resolucije, s katerimi poziva komisijo k temu, da bi pripravila zakonodajo proti tujim uradnikom, to je vamijski akt, proti tistim uradnikom, ki kršijo človekove pravice. Tudi ZDA so sprejele takšno, takšen dokument v okviru Obamovega predsedovanja. wondering about your written question, which we are not finding. Ne najdemo vašega vprašanja v pisni obliki. So, um, I, I cannot refer to any kind of written question because I haven't in front of. Ne moram se sklicevati na vaše pisno vprašanje, se ga nimam pred seboj. Ampak ali bi lahko nakazali, kaj vas skrbi? Kakšni so vaši pomisleki? Saj vašega pisnega vprašanja nisem dobila. Kakšno je moje vprašanje? Zanima me, ali bo komisija pripravila močen mehanizem za preverjanje vladavine prava v vseh državah članicah. Predlagam, da bi imeli poseben mehanizem za Romunijo in Bolgarijo. Mislim, da bi morali imeti takšen mehanizem za naše države. To velja tudi za demokratizacijo, svobodo medijev, to velja za vse države članice. Parlament je v prejšnjem sklicu sprejel takšne resolucije. Prejšnji sklic parlamenta je to predlagal, ampak predlogi komisije po našem mnenju niso šli dovolj daleč. Hvala. Da, to vprašanje bom morala še preučiti to, kar ste opisali, pa kaže na to, da je sedaj pravi čas za to, da razširimo proces in razpravo. In da na ravni celotne Evrope razpravljamo o vprašanju vladavine prava. Da, govorimo o vladavini prava, ampak ta tema vključuje različne vidike. Različne države se ukvarjajo z različnimi vprašanji. Če želimo vse skupaj osvetliti, če se želimo znebiti krivde in kazanja s prstom na ljudi, je nujno, da se da na širši ravni razpravljamo o kršitvah vladavine prava. Ta proces mora biti transparenten in to mora biti naš cilj. Hvala. Ilan. Tukaj sem. Gospa kandidatka za predsednico komisije, dobrodošli med nami. Govorili ste že o Zahodnem Balkanu. To je sedaj pomembno vprašanje za Evropsko unijo. Prihajam iz Bolgarije, govorim v imenu bolgarske delegacije. In po našem mnenju je Zahodni Balkan del Evrope. Moral bi biti tudi del Evropske unije. Če se si želim od vas? Želim si, da bi bili bolj jasni, da bi se bolj strukturirano odzvali na vprašanja, ki so povezana z Zahodnim Balkanom. pogajanja so bila preložena. To velja za Severno Makedonijo in Albanijo. Veste, da se je pojavilo vprašanje imena spor z Grčijo. Ali imate tukaj kakšne konkretne smernice, kakšna je po vašem mnenju prihodnost držav Zahodnega Balkana? Potem pa še vprašanje večletnega finančnega okvira. Kako boste organizirali pogajanja o MFF-u? za izvajanje po letu 2020. Kako boste organizirali ta pogajanja, da bo vse skupaj potekalo že od samega začetka leta 2020? Hvala. Lahko povem, da globoko spoštujem proces Severne Makedonije. To je dober pokazatelj tega, kaj lahko naredimo. Kako lahko naredimo korak naprej. Pomembno je, da najdemo zaveznike. In zavedam se, da ta postopek ni bil enostaven. Številni niso pričakovali, da se bo to res zgodilo. To je odličen primer tega, kaj lahko ljudje dosežejo, ko vejo, da obstaja za nje neka prihodnost, nek cilj, v tem primeru pridružitev Evropski uniji da, treba je spoštovati postopke in pravila v takšnih procesih. Ampak kot sem že povedala, menim, da moramo Zahodni Balkan vzeti bolj resno. To je v našem interesu. Mi moramo jasno povedati, da si želimo, da bi bili del Evrope, da bi prevzeli naše vrednote, naš način življenja. Zato je v našem interesu to, da zagotovimo tesno, tesno sodelovanje, da pripravimo jasen načrt za tiste, ki bi radi bolj intenzivno sodelovali z nami. Hvala. Morten. Hvala, Morten, Stanske. Najlepša hvala. Se opravičujem, pozabila sem na večletni finančni okvir. To vprašanje sem izpustila. Po mojem mnenju je ključnega pomena, da se držimo časovnic. Drugače bomo že sedaj izgubili za leto 2020 in 2021. To nujno potrebujemo za številne sklade. Da, ta postopek je zapleten. Ampak tukaj moramo res nekaj narediti. Seveda, naša mnenja so morda različna, ampak doseči moramo rezultate. S tem želim zaključiti do leta 2020, saj to potrebujemo leta 2021. Hvala. Sam predstavljam dansko delegacijo. Hvala, da ste z nami. Hvala tudi za vaše prepričljive uvodne navedbe. Seveda boste morali izpolniti naša pričakovanja, če želite, da bomo v prihodnje dobro sodelovali. Kakšno je moje vprašanje? Povezano je z prihodnjo strukturo komisije. Mislim, da ste o tem že govorili. Sam bi račel še dlje. Morda sem to preslišal. Omenili ste gospoda Timmermansa kot prvega podpredsednika komisije. Prihajam z Danske, sem prepričan liberalec in zelo rad bi, da bi omenili tudi gospod Vestager kot prvo podpredsednico skupaj z gospodom Timmermansom. Mislim, da so takšna pričakovanja nekaterih naših članov. Rada bi, da to potrdite. Rad bi tudi, da potrdite, da bo imela gospa Vestager, da bo gospa Vestager odgovorna za gospodarsko politiko. Tega si res želimo. Hvala. Imela bo odličen položaj, saj je opravila odlično delo. To vam zagotavljam sestala sem se z gospodom Junkerjem in takoj po njem sem govorila s, z njo. Lahko povem, da podobno razmišljava, res spoštujem vse, kar je dosegla, uživa velik ugled in lahko povem, da je odlična figura. In zato mi lahko verjamete, da bom poskrbela za to, da bo imela pomemben portfelj in tudi ustrezen proračun. Mislim, da bo to res dobro sodelovanje. Yes, da, mislim. da vsi razumemo, da gospa Ursula von der Leyen še ne more govoriti o konkretnem portfelju, vsaj dokler ni izvoljena. Mislim, da se tega zavedamo ampak mislim tudi, da je gospa von der Leyen dobro razumela, kaj od nje pričakujemo. Ne gre le za kompetence gospe Vestager. Gre tudi za to, da si želimo zagotoviti dobro sodelovanje med parlamentom in komisijo. Dobro je, da imamo takšne povezave in da zagotovimo zastopanost tudi v samem vrhu komisije. Pripričan sem, da bo gospa Vestager opravila odlično delo. Zdaj pa Hilde. Dankjewel, ik zal uh, Nederlands praten. Uh, welkom ook mevrouw de minister hier in onze groep. Hvala, bom govorila nizozemsko. Tudi sama bi vas rada pozdravila v naši sredi. Vem, da ste se soočili številnimi izzivi, ki ste jih uspešno presegli. Sama pa bi se rada dotaknila diplomatske konference, ali boste na podlagi tega pripravili konkretno zakonodajo. Mi si zauzemamo za to, želimo si reform. Zato bi rada, da kaj več poveste o naslednjih temah. Govorili ste o obrambi. Mene pa zanima, kakšni so vaši nameni glede evropske vojske. Sama podpiram koncept za misel evropske vojske. Upam, da se boste osredotočili na to. Potem pa me zanima še vprašanje migracij. O tem zaenkrat z vaše strani še nismo slišali veliko. To vprašanje je za državljane zelo pomembno. Potrebujemo azilno in migracijsko politiko, potrebujemo ustrezno politiko za varovanje meja. Boriti se moramo proti tihotapcem. To je nujno za naše državljane, če želimo zagotoviti dobro prihodnost. Potem pa še vprašanje odnosov z Rusijo. V zadnjih letih smo imeli številne seminarje in razprave v okviru naše skupine ALDE. Postalo je jasno, da, sedaj, da smo sedaj še v manj stiku z Rusijo kot v času hladne vojne. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede našega sodelovanja s sosedo Rusijo. In potem še zadnje vprašanje. Rada bi, da kaj več poveste o sestavi komisije glede spolne uravnoteženosti. Slišali smo o več imenih, ampak zanima me, kako boste res zagotovili, da bodo države članice upoštevale vaše želje glede spolne uravnoteženosti komisije. Hvala. Te teme so zelo pomembne, za nje bom potrebovala več kot minuto. Rada bi povedala, da, da želim govoriti o vojski evropejcev in ne evropski vojski. Vi ste nizozemska in nizozemska in Nemčija tukaj dobro sodelujeta. Nemški tanki sodelujejo v nemški vojski, nemška mornarica v nizozemski, tako dobro sodelujemo ampak vseeno sta to dve ločeni entiteti, ki pa med seboj tesno sodelujeta. Ne gre za to, da bi bili naši, naši sistemi v celoti prekriti, ampak obstaja takšno sodelovanje med Nizozemsko in Nemčijo. Vojsko evropejcev lahko gradimo na takšen način. Pomembno je, da državni parlamenti, nacionalni parlamenti, sprejmejo odgovornost če pošljemo ljudi na takšne zahtevne, težke misije, potrebujemo ljudi, ki bodo v svojih volilnih okrajih, v svojih mestih, v svojih regijah jasno povedali, zakaj smo to naredili in zakaj je to potrebno. Vedno potrebujemo ozadje, vedno potrebujemo podporo nacionalnih parlamentov in entitet. Potem pa še vprašanje migracij. Zauzeti moramo celovit pristop. Lahko začnem z državami izvora in končam z Evropsko unijo, ali pa obratno. No, bom začela z Evropsko unijo. Da, skupaj bomo morali opredeliti, kaj je azil, kdo ima pravico do azila in kdo ne. Kaj so nezakonite migracije in kakšne so zakonite migracije. Tudi ta pojem bomo morali opredeliti. Potrebujemo konkretne definicije. Potem pa potrebujemo sistem, ki nam bo omogočal, da meje znotraj Schengena ostanejo odprte. Zato morajo biti zunanje meje trdne in jasne. Zato potrebujemo Frontex. 2000 oseb znotraj Frontexa do leta 2027 je predaleč. Ta rok je predaleč. Ukrepati moramo bistveno prej. To moramo doseči prej. Kakšna bo naša naloga? Poskrbeti moramo za to, da vemo, kdo vstopa in izstopa iz šengenskega območja. Nujno je tudi, da se borimo proti tihotapcem, proti organiziranemu kriminalu. O tem bi lahko na dolgo in široko razpredala, ampak bom zaključila s tem. Mislim, da je to eden od ključnih vidikov. S tem se moramo spopasti, če se želimo boriti proti katastrofi na tem področju. Potem pa nas čaka še ena zelo pomembna naloga. To so naložbe v države, odkudar ljudje prihajajo. Vlagati moramo v svoje sosedske države. Vlagati moramo v države, v dobro upravljanje, v gospodarski razvoj, javne zasebne investicije. To moramo omogočiti, potem investicije v mir in stabilnost. Zagotoviti moramo delovna mesta za ljudi. Delovna mesta lahko zagotovimo samo, če zagotovimo varnost poskrbeti moramo za to, da bodo ljudje vedeli, da imajo njihovi otroci doma prihodnost in delovno mesto. To je to. Sedaj ne morem na dolgo in široko razpravljati o migracijah, ampak pomembno je, da zauzamemo celovit pristop, da se ne osredotočamo samo na posamezne teme. Vem, da je to zahtevno, ampak zauzeti moramo drugačen nov pristop in narediti korak naprej. Z novo komisijo, z novim Evropskim parlamentom imamo novo priložnost, da naredimo korak naprej. Hvala, še Rusija. Se upravičujem, še Rusija. Rusija je naša soseda, bo naša soseda, pika. Kremlj ne odpušča šibkosti. V zadnjih letih smo okrepili svoj položaj, naš, naš položaj je trden in vedno moramo biti pripravljeni stopiti v dialog. Ampak tudi tukaj obstajajo določena načela, ki so visoko na našem seznamu. Gre za mednarodno vladavino prava, za mednarodni red. in po drugi svetovni vojni so vojaške sile spremenile meje znotraj Evrope, kršijo mednarodno pravo. Če želimo spoštovati same sebe in našo zavezo v vladavini prava, potem moramo tukaj ukrepati. Potrebujemo pripravljeno za dialog, ponuditi moramo dialog. Vedno je bolje, če se pogovarjamo. Ampak takšno je moje stališče. Hvala. Morten? Much, uh, so I also attended... Hvala lepa. In... Uh, ne glede na to, da smo uh, razpravljali o različnih temah, bi se rad vrnil na to vprašanje ambicioznosti. Vse vrste razprav so take, da vključujejo dejavnost, treba je delati, ne samo govoriti. Zanima me, kako nameravate v celoti zagotoviti izpolnjevanje obveznosti, ker če imamo pač neke načrte, me zanima, kako boste zagotovili že to, kar so države članice doslej obljubile, da bodo storile, pa niso, kaj šele v zvezi z novimi načrti. Potem glede trgovinskih vprašanj, to je klasično liberalistično vprašanje. Torej, kako bomo pa zagotovili, da bodo naši trgovinski partnerji tudi izpolnili svoje zaveze? No, morda eh, sem nekoliko eh, nagnjen preveč v eno smer, ampak prihajam iz iste skupine kot gospa Vestager. Eh, Ali bi morda lahko pojasnili, kako ste mislili, da pridemo do zastavljenih ciljev? Hvala naprej. Obstaja jasno sporočilo sveta, sama pa kot izvoljena predsednica lahko zagotovim krepek portfelj in mislim, da bom dovolj jasna, tudi če ob tem povdarim, da zelo spoštujem Margaret Vestager in pripričala sem, da tudi ona zna zagotoviti izpolnjevanje pogojev. V vsakem primeru pa bomo imeli sporočilo sveta, kjer bodo jasna stališča in zaveze vseh Torej, vaše vprašanje je tega, kako nameravamo zagotoviti, da bodo države članice dejansko izpolnile vse zaveze glede podnebnih ciljev. No, seveda je nekaj tudi v zakonodaji, ampak sama mislim, da moramo vsem unesti še en vidik. In sicer sama sem zagovornica tega, da vse temelji na dokazih o dejanskem ukrepanju. Torej, treba je imeti svet znanstvenikov, ki bodo jasno zastavili način merjanja napredka in kako bomo vedeli, ali smo uspešni ali ne. In potem je treba ta napredek stalno spremljati in mu slediti ker ni dovolj, da samo nekaj zapišemo na papir. Tisto je lahko tudi iluzija. Če ne moremo spremljati neposredno tega, kar se dogaja in tega podpreti z dokazi, tako država članica kot vse Evropski uniji. In zato mislim, da bi morali imeti tak svet znanstvenikov, ki bodo nepristranski, ki bodo zbirali konkretne podatke in nas potem na njihovi podlagi obveščali o tem, kakšen je napredek. Thank you. Andrus? Andrus? Not here, okay. Uh, yes, Elsie. Če ne, potem Elsie, Andrus? Today's structure of the European Commission is Danes struktura komisije temelji na političnih klastrih. Mene pa zanima, kakšni so vaši nameni glede strukture komisije. Boste nadaljevali s takšnimi političnimi grozdi ali imate kakšne nove zamisli? Hvala. Once again. Še enkrat. Začela bom sestavljati to sestavljanko po volitvah. Do takrat se seveda osredotočam na to, da pripravim politične smernice, da vam prisluhnim, da odgovarjam na vaše vprašanja, da sodelujem z vami. Res si prizadevam za večino v Evropskem parlamentu. Potem, ko bom res na tem položaju, pa bom začela zlagati to sestavljanko. Kakšna je struktura komisije, ki si jo želim, kdo bo imel kakšen portfelj omenila sem že izjeme, govorila sem o dveh izjemah. Tretja izjema je to, da si želim, da bi bilo v komisiji 50% žensk in 50% moških. Vsem ostalem pa se bom odločila kasneje. Hvala. Elsie? El Hvala, sem Elsie Katajnen z Finske. Kot veste, je naša država članica majhna. Zato me zanima, kakšno je vaše stališče glede tega. Kakšna je po vašem mnenju vloga majhnih držav članic? Kako boste zagotovili, da napredujemo tako kot velike države članice? Potem pa še eno vprašanje. V številnih državah članicah in tudi v Bruslju vidimo, da se pojavljajo politični ekstremisti na levi in desni. Zanimaj me, kako boste preprečili polarizacijo, notranjo polarizacijo Evropske unije. Zanima me, ali nameravate vključiti tudi te skupine pri oblikovanju Evropske unije ali jih nameravate izolirati. finsko predsedstvo želi zagotoviti spoštovanje vladavine prava po vsej Evropski uniji. Zanima me, katera od teh poti se vam zdi boljša, katera možnost? Hvala. Zadnjega stavka nisem slišala. Katera pot je boljša, bolj smiselna? to do what? Or, or uh, isolate. Okay. Isolate. First of all, they are neither small nor little countries. Vprašanje majhnih držav članic. Vsaka država članica ima v svetu en glas, to je pomembno. Nimamo majhnih držav članic. V preteklosti sem sodelovala z našimi prijatelji iz različnih držav, različnih velikosti. To je pravzaprav smisel, duša Evropske unije. Moja domača država je pravzaprav miniaturna, če jo primerjamo s celotnim svetom. Znotraj Evropske unije pa imamo velik BDP, veliko politično moč in 500 milijonov prebivalcev. To je odlično, saj lahko predstavljamo gonilo, hkrati pa je to za nas tudi velika odgovornost. Mislim, da je Evropska unija zgled multilateralizma pomembno je, da se poslušamo, da se spoštujemo, da naredimo korak naprej in poiščemo dobre rešitve. To je evropski model. Ta model je včasih počasen, včasih nas to frustrira, ampak mislim, da je to bistvo in krona demokracije, da sodelujemo in najdemo pot naprej. Potem pa še vaše drugo vprašanje. spoštujem izvoljene člane Evropskega parlamenta. Imeti moramo to spoštovanje do voljivcev. Imamo pa lahko ostro drugačno mnenje. Spustiti se moramo v razpravo. Predstaviti moramo svoje argumente, svoje stališče. Prepričati moramo ljudi in hkrati doseči rezultati v parlamentu, v svetu, v Evropski komisiji moramo poskrbeti za to, da na koncu dosežemo rezultate. Imamo to nalogo in to nam je v čast, čeprav ta naloga ni najbolj enostavna. Želim iti na to pot z vami. Mislim, da je to pravzaprav največ, kar lahko dosežemo na političnem področju. Zato želim skupaj z vami res prepričati evropske državljane, da je boljša izbira enotna, močna Evropa, ki bo odprta, ki bo postavljala standarde. Evropa, ki, bo, ki si bo prizadevala za svoje vrednote. Za takšno Evropo si bom prizadevala. Yes, thank you. Minister von der Leyen. Katalin, moja država Madžarska je v zadnjih devetih letih nazdovala na področju demokracije. Sod, sodna neodvisnost je bila postavljena pod vprašan, vprašaj, pojavila se je oligarhija in številni drugi problemi. Evropska komisija, prosili smo Evropsko komisijo, naj nam pomaga zajeziti te težave, pa pravzaprav niso naredili dovolj. Srednja Evropska univerza bo začela eh, poslovati na Dunaju, kar so jo pregnali. Gospa von der Leyen, vaša politična družina je večkrat postavila mejo um, Viktorju Orbanu, on pa je vsakič to mejo prekoračil. Zato mađarski državljani ne vedo več, kaj lahko pričakujejo od vašega predsedovanja. Kako boste lahko tem državljanom zagotovili, da bo vaša komisija se zauzela za njihove pravice in vrednote? Kakšni so tisti konkretni instrumenti, ki jih boste uporabili za to, da bi zboljšali učinkovitost in pristojnosti komisije za varovanje vladavine prave in kako boste konkretno obravnavali to vprašanje, ki sem jih omenjala? Kako boste uh, preprečili korupcijo v državah članicah, napade na akademsko sfero in uh, sistematično kršitev vladavine? stvari napravo, če boste izvoljeni za predsednico komisije. Der aplaus zeigt den hohen Respekt, den wir haben für. Imamo vsekakor veliko spoštovanje za delo, ki ga opravljate in tudi za to, um, čustvenost in uh, strast, ki jo uporabljate pri boju za um, svobodo govora, medijev, za svobodo raziskovanja in vse to je nujno treba obdržati. Trdno sem prepričana, da ima Evropska unija instrumente in možnosti, da to tudi do, uh, uh, ohrani prav zaradi tega, ker je bila zadnje leta ta razprava tako intenzivna. Mislim, da smo prav zaradi tega prišlo, pri, prišli tudi do tega, da smo razvili o, bolj stroge inštrumente in da jih tudi sedaj tudi bolj dosledno izvajamo. In sedaj o, dejansko moramo poskrbeti, da se konkretno in dosledno izvajajo evropske sodbe, ki jih sprejema Evropsko sodišče. Evropsko sodišče je institucija, ki jo je treba obravnavati s polnim uh, spoštovanjem in treba je slediti njenim sodbam. In prav ta uh, institucija je dokazala, da zna sprejmati odločit, uh, te odločitve. Mi pa moramo poskrbeti za to, da bomo ta temeljna pravila drž, uh, spoštovali in jih potem tudi izvajali sodbe, ki jih sodišče izva, uh, izreče. Uh, Hvala lepa, Ulrike. Hvala lepa, fonder, uh, eh, gospa von der Leyen. Veliko uh, srečam želim pri izvolitvi in prepriča sem, da je to vsekakor pomembna funkcija, ki jo mora uh, opravljati ženska. Sedaj pa moram povedati še, da prihajam iz vrst uh, svobodnih voljivcev, Frajn Velen, in ko smo začeli volilno kampanjo z modelom vodilnih, kampa, uh, vodilnih uh, kandidatov, uh, je, so državljani vsekakor pričakovali vodilne kandidate, ki bodo znali najti konsens v svetu. In rekla, rekla sem svojim val, eh, voljivcem, da bom ta model podpirala in spoštovala. Sedaj pa dobivam veliko eh, sporočil od voljivcev, ki se čutijo prevarane in sedaj sem v tem zelo nezavidljivem položaju, da, moram tem, eh, da vam moram povedati, da vas žensko. Eh, zelo cenim, ampak da vas ne morem podpreti pri teh volitvah, kajti gre za v, um, verodostojnost in preglednost. In tukaj uh, pač vodim odprto politiko za mojo malo politično skupino. To vam moram pač iskreno povedati in upam, da bomo kljub temu lahko uspešno sodelovali. Hvala. Hvala lepa za ta prijeten dualizem. Vsekakor bova dobro sodelovali, kajti gre tudi za dobro tradicijo Evropskega parlamenta. Rekla sem, da se moramo spoštovati in seveda moramo tudi spoštovati različna mnenja in drže. Je pa v našem skupnem interesu, da vedno znova tudi najdemo moč za to Evropo in za to, da potisnemo stvari naprej. Tako da hvala za podporo. Torej, upam, da bom pri volitvah v Evropskem parlamentu dobila večino. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, Šarl iz Luksemburga. Da, hvala lepa, že deset let zastavljam vprašanje, zakaj pri velikih mednarodnih pogajanjih eh, države članice skoraj eh, vedno naletijo na iste države, ne znajo oblikovati formata, v katerem bi delovali in bile zastopane. In eh, vendarle gre tukaj za zelo pomembno institucionalno vlogo. Prav za res sem jezen in mislim, da so tudi drugi, ko gledamo, kako pravzaprav nihče ne upošteva dejansko kot pomembne predstavnice za zunanje zadeve Evropske unije. No, sama lahko rečem, da kot članica sveta sem zelo pogosto naletela na to, kako pomembna je vloga visoke predstavnice. In eh, mislim, da je glavna uvira dejansko še vedno pri svetu in zato je skrajni čas, da oblikujemo način delovanja in sodelovanja preko uporabe instrumenta večinskega glasovanja. To je pač treba dati na mizo, glasovati za to, to ni lahek cilj. Vendar, konec koncev, kadar bomo imeli krize in zagotovo jih že imamo dovolj, pa še pridejo, je zagotovo treba reagirati hitro, odzvati se treba hitro, če hočemo, da Evropo slišijo. In če potem mi potrebujemo nekaj dni, da se dogovorimo med seboj, potem praktično zamudimo vse in nas nihče več ne sliši. Če hočemo torej, da kdorkoli že je naš predstavnik ali zastopnik, moramo preiti na sistem odločanja z večinskim glasovanjem. Hvala lepa, so vi. Da, hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa von der Leyen, ker ste tukaj pri nas. Veliko ste govorili o vladavini prava, ampak nič konkretnega niste povedali, niti takrat, ne, ko ste odgovarjali na vprašanje mađarske kolegice. Prav neverjetno je, da sta polska in mađarska vlada izrazili dobrodošljico ob vašem imenovanju, prav zadovoljni so bili pa ravno ti dve državi članici prednjačita eh, pri kršitvi človekovih pravic in drugih eh, temeljnih načel Evropske unije. Mogoče so ravno zato bili proti gospodu Timmermansu, ki je znan zagovornik temeljnih načel in človekovih pravic. Zdaj ne vem, ali nameravate, povejte zdaj odkrito, da ali ne, biti odločnejši v zagovarjanju človekovih pravic. Eh, potem me zanima, ali boste ustrajali na dejansko izvajanju sprejetih sodb sodišča. Razumem, da je sodišče lahko preobremenjeno, da je njegova naloga težka, vendar ne more delegirati odločitev na politično raven. In mislim, da je skrajni čas, da se zagotovi, da se pravila izvajajo enako v vseh državah članicah in eh, imeli smo že pred leti veliko večino pri tako imenovanem DRF paktu, to je pakt o demokraciji, eh, vladavini prava in temeljnih človekovih pravicah. In lahko se vrnem samo na ista vprašanja, ki smo jih že zastavljali. Vem dejansko, da je naloga komisije, da odloča o notranji eh, organizaciji in če vi sprejmete dogovor, ki je bil sprejet pri svetu, pravzaprav sami kršite dogovorjeno vladavino prava, ker ta pristojnost bi morala biti v rokah komisije in komisija bi morala skrbeti za interese držav članic. Mene so imenovali vseh 28 predsednikov vlad in držav članic le eh, predstavnica Nemčije eh, ni mogla eh, glasovati zaradi internih težav, to najbrž veste. Torej lahko rečem, da sem imenovana sta ni 28 in z, sem pravzaprav prepričana, da bo tudi parlament glasoval eh, po svoji vesti in moj odgovor na vaše prvo in drugo vprašanje je da in še enkrat da. In na vaše tretje vprašanje lahko odgovorim, oprostite, ampak nisem prepričana, da sedaj vladam vse podrobnosti, o tem, kar ste pravkar omenili, ampak prav gotovo bom uh, pripravljena aktivno delati na tem in osebno se bom posvetila tem vprašanjem. Uh, in kar se tiče parlamenta, sem prepričana, da je to pravi način delovanja. Hvala lepa.